Jozu Huaristi Abounc je odstopil. Parlament je vzel na znanje, da je njegov sedež zdaj prost in sicer od 28. februarja 2018. Bomo pa o tem obvestili tudi pristojne nacionalne organe skladno.